ena. Prav tako je odbor za pravne zadeve utemeljil spremembo naslednjega besedila. Gre za uredbo 596 iz leta 2009 o uredbi sveta in parlamenta o prilagoditvi nekaterih zakonodajnih aktov na zakonodajni postopek z nadzorom. Sedaj sledi predvsej dolg seznam številk, dokumenti komisije, dokumenti sveta, tega ne bom prebiral. To lahko preberete na Seance on Direct in tako boste prihranili sebi in nam veliko časa. Tako sedaj pa dnevni red, končni osnutek